Gospod predsednik. Dzień dobry. Otvira... Dobro jutro, otvarjam današnje zasedanje. Predne začnemo z obravnavo prve točke na dnevnem redu, bi imel še kratko obvestilo.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 Vemo namreč, kakšne so zmožnosti za razvoj znanosti v Afriki in to je namreč izredno pomembna tema, ki jo z velikim interesom spremljajo na celotni celini in še zlasti v Južni Afriki. In zato bi se želel zahvaliti vsem podpisnikom. Želel bi se pa podpisati tudi skupini mladih, ki so se zelo navdušeno lotili nabiranja podpisov in iskanja podpore pri kolegih poslancih. Rad bi se tudi zahvalil vladam in eh, organom iz Južne Afrike, eh, tudi gospa ministrica kolegica eh, iz Južne Afrike je bila med nami prejšnji teden v Bruslju in zato uh, si vsi samo želimo, da bo ta pisna izjava res prispevala k razvoju znanosti v Afriki in še zlasti na jugu Afrike. Želel bi tudi poudariti, da mm, je ta pisna izjava izredno pomembna, kot sem že povedal, predvsem za Afriko, pomembna je za znanost in izredno je pomembna tudi za odnose med našima celinama, med Evropsko unijo in med Afriko. Hvala lepa. Dziękuję bardzo. Hvala lepa, gospod eh, poslanec, gospod podpredsednik, čestitke za vse zbrane podpise. Zdaj pa prehajamo na dnevni red, prva točka, poročilo gospoda Krisa Davisa, konkurenčno gospodarstvo z nizkimi